mora vsaj načeloma podpirati eh, transferno unijo. Eh, za zaključek naj v smeri komisije povem še, da upam, da bodo končno predložili predloge v zvezi z obdavčitvami, ki jih čakamo že več kot eno leto. Najlepša hvala. Gospod Nigel Farage, v imenu skupine Svobode.